Soočamo se z krizo po vsej Evropi in iščemo ustrezne odgovore na krizo. Pripričan sem, da bodo novinarji odgovarjali na ta vprašanja. Danes kar je tukaj iz Radio France International in imamo tudi številne pomembne osebnosti. Tukaj je Joaquin Almunia, evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve. Prepričana sem, da boste spregovorili o vseh teh zadevah. Torej, pogovarjamo se samo še o gospodarstvu in o čemer drugem več. Gospa Vajra Vike Freiberga, dobro večer. Eh, vi ste bili bivša predsednica Latvije in sedaj ste v eh, odboru modrecev, ki razmišlja o tem, kaj se bo zgodilo v kasnejših letih Evropske unije. Vi ste najboljša veleposlanica Latvije in dobrodošli tukaj. Uh, Z nami je tudi Nicole Fontaine, ki je bila francoska ministrica in predvsem je bila tudi predsednica Evropskega parlamenta od leta 1999 do 2002. Eh, z določenim vželjvanjem ste zapustili parlament in o tem nam boste veliko povedali. Imamo pa tudi dva dopisnika, do, uh, David Reni, ekonomist, in pa Manica Brožič iz slovenskega tiska. de 7 des 19. V Evropi je bilo odpravljenih veliko delovnih mest in o tem bomo sedaj govorili v različnih evropskih jezikih. Danes je tudi evropska gospodarska kriza tista, ki nas predvsem zaposluje in gre predvsem za udeležbo, za udeležbo na volitvah, ki se zdi, da je izpadla zelo slabo. Gospa Fonten, ali vas lahko vprašamo, zakaj ni, nam ne uspe državljanov navdušiti za Evropo? Državljani se ne zavedajo dovolj eh, te odločilne vloge, ki jo igra Evropski parlament. Morda je to zato, ker je parlament eh, počasi povečeval svoje pristojnosti. Eh, počasi je prišlo do neposrednih volitev, do soodločanja s pogodbo iz Maastrichta in zdaj imamo pri odločanju isto vlogo kot svet. Veste, kaj se je zgodilo leta 1999, ko je komisija eh, propadla, ampak o tem se ne ve veliko. Žukan, um, gospod Almunja, vi ste evropski gospodar, ki je nekako pristojen za krizo priča smo uh, upadu kupne moči, izgubi delovnih mest, uh, zvideli smo veliko nacionalnih konjunkturnih paketov, ampak nobenega skupnega evropskega konjunkturnega paketa. Ali ste bili na dopustu, ko se je zgodila kriza? Kaj ste okrenili proti krizi? Mislim, da smo imeli težave glede informacij, kaj je Evropa počela glede tega. Novembra lani je komisija izdelala konvergenčni načrt za gospodarstvo za države članice. Ta je bil sprejet, tega sedaj razvijamo in to je podprl tudi Evropski parlament. To je bil prvi dober rezultat na začetku krize. In po tem evropskem ukrepu je bilo prvič, da je tako pomembna politična odločitev bila sprejeta skupno. In to je vodilo do tega, da je bila možna potrebna finančna podpora za to, da bi prebrodili krizo v Evropi. In to je zelo pomembno. Vaša država, gospa Freiberga, je bila še zlasti prizadeta v tej krizi. Vaša država je morala 7,5 eh, milijarde evrov pomoči prejeti in pet let po vstopu v Evropske unije. Naj vam postavim vprašanje, ali vas Evropa dovolj ščiti? Mislim, da kar se tiče moje države, je prišlo do tega učinka zelo uh, nenadoma, nihče te ni bil pripravljen in to moramo razumeti. Morda je prišlo do prehitre rasti gospodarstva in to je zelo prizadelo gospodarstvo, še posebej te procese in te procesi se zelo hitro odvijajo, to se še kar naprej dogaja. Uh, Zato ta program za oživitev gospodarstva je ključnega pomena za našo državo. Mislim, da je pomembno za naše prebivalstvo, da ponovno ustvarimo zaupanje, da damo zaupanje oziroma ustvarimo zaupanje tudi pri investitorjih, da ustvarimo solidarnost tudi na evropski ravni. To je ključnega pomena, in nikoli ni bilo to tako pomembno kot zdaj. Gospa Fonten, ali menite, da, evropska, da evropska solidarnost obstaja, tudi ko gre za države v vzhodnji Evropi, ki se znajdejo v težavah? Seveda, nikoli ni dovolj solidarnosti. To vemo in gospod komisar se tudi tega dobro zaveda. Nihče ni mogel tega predvideti, ampak dolgo pred krizo je Evropski parlament že prosil komisijo za uh, večji nadzor finančnih trgov. Mislili smo, da ta nadzor ni dovolj dober in s tem smo se veliko ukvarjali in se pogovarjali s komisijo o tem. Tudi mi smo bili odgovorni, vzpostavili smo skupino Jacques de la Rosière, ki je predstavila veliko predlogov in upam, da bomo o tem spregovorili še kasneje. Solidarnost je seveda potrebna res je, da uh, danes še nismo doživeli hude bančne krize v Evropi, temu smo se izognili in to je zelo dobro. Pripravili smo se na vrh G20 in tudi to je dobro, to si moramo zapomniti. Torej, bili smo pripravljeni na nadzor eh, kapitalskih in finančnih inform, eh, informacij in pa tokov uh, ljudi se ne zavedajo dovolj vloge evra pri vsem tem. Evro je preprečil, da bi kriza postala še hujša, če ne bi imeli evra. Potem mislim, da bi se vsi znašli v zelo hudem položaju danes. Res mislim, da je tako. Zitnik, Z nami je tudi gospod uh, Zitnik, vi ste novinar. Uh slovenske javne televizije. In uh, pri vprašanju Aura ste želeli nameniti vprašanje gospodu Almuniju. Gospod komisar, pripričan sem, da veste, da je bila uvedba evra v Sloveniji veliko uspeh. Veliko laže smo se spopadli z gospodarsko krizo zaradi evra. Ali mislite, da bi kriteriji za evro morali biti tolmačeni bolj prožno, da bi pomagali nekaterim drugim vzhodnoevropskim državam, ki so v hudih gospodarskih težavah in morda kakšne so vaše pripombe, gospa predsednica, glede tega. Mislim, da je evro bil velik uspeh. To je zelo pomemben instrument za varovanje držav članic v evroobmočju. 16 držav je takšnih danes pa tudi države, ki želijo pristopiti Latvija, Litva in druge države, vse te ščiti evro, kar se Latvije tiče. V zadnjih mesecih smo se soočali s tem, da smo se venomer pogovarjali z latijskimi oblastmi o tem, kako bi država lahko išla iz te globoke krize. Morda pač niso zmogli sprejeti ustreznih gospodarskih ukrepov v Latviji in zato so razmere takšne, kot so. Vendar pa evro je nekaj, kar naredi zadeve bolj stabilne. In odziv Latvije, da bi v naslednjih letih pristopili k evro, je nekaj, kar jamči, da bo spet se povrnila stabilnost in to je zelo pomembno. Kar se tudi Mačarske, naprimer drugih držav tiče, moramo jasno pokazati, kaj solidarnost pravzaprav lahko prispeva med državami evromoča in tistimi državami, ki so v težavah. Euh, Se upravičujem, dodal bi še nekaj, torej številke, konkretne. Solidarnost, seveda, to je zelo splošen pojem. Imeli smo instrument za to, da bi pomagali ogroženim državam in pomagali smo z 12 milijardami, sedaj pa jih je že 50 milijard. Mi smo tudi predlagali to, da bi početverili vsa finančna sredstva, ki smo jih namenili na začetku. To je dokaz evropske solidarnosti. In to je bilo skladno tudi s tem, da smo skušali okrepiti dejavnosti Evropske centralne banke. Skušali smo izkoristiti tudi strukturo kohezijskega sklada. Prav tako smo sodelovali z oblastmi, z organi v Latviji, na Mačarskem, da bi izvedli potrebne reforme. Gospa Freiberga, ko slišite komisarja Almunijo, ali ste zadovoljni s tem, kar slišite, oziroma ali bi pričakovali več od Evrope, nekakšne vrste vodstva na področju gospodarstva, ki želi vaša država eh, še naprej biti v Evropi, Mislim, da je evro pokazal svojo moč in obžalujem, da nismo sledili prvotnemu urniku. Mislim, da bi to nam omogočilo, da se evro močju pridružimo že 1. januarja 2008. Ko smo vstopili v Evropsko unijo, se je inflacija začela povečevati in ko se je to začelo dogajati, se nismo mogli več držati svojega urnika. Mislim, da je bilo to zelo slabo za našo državo, kajti makroindikatori so bili takrat dobri v našem gospodarstvu, ampak eh, indikator inflacije nas je vodil v težave in vlada ni mogla se s tem soočiti. Imeli smo tudi strukturne sklade, ki so prihajali v državo, ljudje so hodili delati v tujino, denar so pošiljali domov in trošenje se je povečevalo, poraba in potrošnja sta se večali. In v tistem času smo videli, da se je tudi poraba energije povečala. Vsi ti dejavniki so se združili in proizvedli ta učinek. Zdaj bo veliko teže kot prej. Gospa Fonten. Obstaja dejstvo, ki ga morate poznati, imamo proračune Evropske unije, ki so posem neprimerni, niso kos izzivom in politikam, s katerimi se soočamo. Torej, gre za procent evropskega BDP-ja. Ponovno si moramo ogledati celoten proračunski sistem, ki ga imamo v Evropski uniji. Komisar ve, da smo vedno prosili za to. Poglejte si Združene države Amerike, naprimer. Po krizi leta 1929 so stvari ponovno organizirali in uh, eh, 70 let uh, eh, zatem so proračun kar 20 krat eh, povečali. Strinjam se z gospod Fonten, Evropa potrebuje večji proračun. Države članice in parlament, to sta proračunska organa in to je pomembno. Da, če bi torej sledili predlogom komisije pred petimi leti, bi imeli na voljo višji proračun. Vendar pa kar se države kot je Latvija tiče, ki je sedaj v težavah, kar se gospodarstva tiče. Tukaj smo sedaj namenili štirikrat več sredstev, kot je bilo prvotno mišljeno. In prav tako smo vzpostavili tudi evropska posojila za pomoč Latviji. Zato sem seveda odgovoren, da bi našli sredstva 5 milijard evrov sredstev za Latvijo ali za Romunijo ali za Mačarsko v imenu Evropske unije, moramo najti ta denar. Ampak velika proračunska eh, postavka, to ni 5 milijard, to bi bilo 50 milijard, zato da bi ponovno zagnali eh, Evropsko unijo, zato da bi zadovoljili potrebe po visoki tehnologiji in tako naprej. Državljanom pa je potrebno razložiti, kaj počnemo. Evropska investicijska banka skuša povečati posojilno moč za 30 odstotkov, potem imamo strukturne sklade, kohezijske sklade. To vse pomaga državam, ki so v težavah, kot so Latvija in Mačarska. In to ustreza do 4 odstotkom njihovega lastnega BDP. Seveda pa mora biti tudi zmožnost črpanja teh sredstev. Tem državam je potrebno pomagati, da bodo znale črpati ta sredstva. Si, si de... Če državljanom ne bomo jasno povedali, kako pomembno je biti dejaven za Evropo, ne bo dobro. Potrebno se je boriti za evropske zadeve in potrebno je to razložiti. Veliko stvari počnemo. Razširitev Evropske unije pred petimi leti je zgodba o uspehu. Razumem vse, kar govorite, gospod komisar, ampak naj vas vprašam, ali bi podprli Evropski parlament jutri, če bi vas prosil za Eh, prevzem evropskega proračuna, da bi imeli ustrezna sredstva za evropske politike ali bi komisija to podprla? Da, kar se mojih izkušenj tiče kot komisarja, lahko povem, da smo pred petimi leti razpravljali o finančni perspektivi za obdobje od 2007 do 2013. In takrat sem že videl to težavo. Svet in parlament sta potem bila manj ambiciozna, kot je predlagala komisija. In to mnenje delim z vami. V Evropo verjamem, vsi mi verjamemo v Evropo. Vprašanje pa je, katere korake bi morali storiti, da bi dosegli vse stvari v Evropi. Tu ne gre za posobne korake, ampak za to, da imamo primerne vire, da bomo lahko izgradili Evropo sicer bodo ljudje izov, eh, razočarani. Dovolite, da se še jaz oglasim. Komisar je rekel, da je prišlo do reform in da obstajajo reforme, ki jih morajo izvesti vlade. O tem ni dvoma. Vlada v Latviji to izvaja in to prav danes večer. Danes večer bodo izvedli nekaj reform. V teh programih, ki ste jih omenili, pomoči novim državam in tako naprej, mislim, da potrebujemo mehanizme, da bodo ti skladi dosegli svoje upravičence in da bodo lahko primerno uporabljeni. V Latviji, na primer, pride do zamaškov pri napredku, pri razvoju teh projektov. Birokracije je veliko, stvari se zaustavijo in to pomeni, da dolgo časa traja, da se nek projekt uh, zaključi. Birokratske zahteve bi lahko zelo poenostavili. In še ena stvar, o kateri se Latvici pritožujejo, je, da ko naprimer končajo projekt, za katerega so si morali izposoditi denar, naprimer, da so kupili opremo in tako naprej, pa dolgo časa traja, da potem prejmejo ta denar od Evrope in to resnično upočasnjuje proces krepitve gospodarstva. Voilà. Ça, ça, ça, To je res. Vendar pa nimajo vse države enake zmožnosti črpanja sredstev. Nekoliko je to odvisno tudi od nacionalnih organov posameznih držav. E, strinjam se, ampak včasih imamo majhne projekte, pa to zahteva isto količino birokracije in to je problem. Da, strinjam se z vami, preveč birokracije imamo. Tudi zato, ker so v parlamentu kontrole zelo stroge vendar pa nekatere države so boljše kot druge, kar se črpanja sredstev tiče. Po drugi strani pa je to odvisno tudi od usmeritve reform v določeni državi. In morda bi lahko dosegli nekakšno usklajevanje, kar se Evrope nasplošno tiče. In tukaj so potrebno, potrebne reforme in veliko reform je potrebno izvesti s politično voljo in s političnim in socialnim konsenzom v posameznih državah in jih tam tudi izvesti. Nekatere države so zelo uspešne po pristopu k EU. Potem pa imamo druge primere, ki niso doživele podobnega uspeha. Vendar pa veljajo enaka pravila in to je potrebno upoštevati. Seveda, Evropa mora razumeti težave držav, ki so pristopile k EU. Po drugi strani pa morajo tudi pristojni v državah članicah vedeti, da morajo narediti svoje domače naloge. Ne gre vse samo za nalogo Brusla, tudi v Talinu, Pragi in tako dalje morajo postoriti svoje. Upoštevati morate tudi količino in velikost projekta. David Reni, do sedaj vas sploh še nismo slišali, ste predstavnik ekonomista, ampak mislim, da že kar vre v vas od vprašanj in uh, prav gotovo boste povedali nekaj oziroma boste povedali vaš odziv na razpravo. Slišali smo tudi, da se zelo zauzemate za liberalno gospodarsko politiko. Morda lahko pojasnite. Da, zastavil bi naslednje vprašanje. Slišali smo veliko nagovorov, ki se zauzemajo za Evropo govori pa se to tako, kot da bi samo s tem lahko izboljšali delovanje Evrope. Zatem pa tiči, vsaj zame, tudi ideološki poziv, da bi bolj nadzirali finančni sektor, naprimer. Potem tudi to, da si želimo več sredstev z evropske ravni, ko slišimo, kakšne težave imajo nekatere države. Da bi torej morali imeti določene prednostne naroge, kar se konkurenčne politike tiče, da bi imeli boljšo evropsko industrijsko politiko in tako dalje. In mislim, da je v Bruslu zelo veliko uradnikov in seveda si vsi želimo, da bi bili postopki čim manj zapleteni. Seveda si tudi želimo, da če bodo sedaj davki višji, da ras ne bi preveč padla. Vendar pa sedaj želim vedeti, ali se tisti, ki se zauzemajo za te ukrepe, ne bili bolj pošteni, če bi jasno, odprto povedali voljivcem, da da, lahko spremenimo evropski model, lahko znižamo tveganja, vendar pa bomo potem imeli manjšo rast. In za me bi bilo logična posledica tudi ta, da bomo imeli manj delovnih mest. Evropa ali manj Evropa, je nekaj, kar je vprašanje Davida Renata. Torej, kako se daje več Evrope ali manj Evrope, gospod Almunija? To je zelo dobro vprašanje. Torej, več ali manj zakonodaje? V nekaterih primerjih več zakonodaje, več pravil, kaj ti na določenih področjih nismo imeli dovolj zakonodaje. Imeli smo zlorabe, imeli smo slabe prakse, naprimer v finančnem sektorju in tukaj moramo stvari spremeniti, tukaj potrebujemo novo zakonodajo. To bo sta storila svet in Evropski parlament. Potrebno je okrepiti nadzor v določenih sektorjih. Istočasno pa je državljanom potrebno jasno povedati, da potrebujemo evropsko vizijo, vendar pa seveda ne moremo nadomestiti z regulacijo dinamike. Potrebno je uvesti novo dinamiko v naša nacionalna gospodarstva, da bi izkoristili nove možnosti, da bi oživili gospodarstvo in rast. Slaba rast, nizka rast seveda ne bo pomagala. Potrebno je zagotoviti rast, ki bo temeljila na podlagi produktivnosti, boljših pogojev. Mi, evropejci, moramo poskrbeti za rast, seveda pa poskrbeti tudi za socialni vidik. Seveda, zelo se strinjam s tem, kar je povedal gospod komisar po mojem mnenju, komisar, smo v Evropskem parlamentu povedali, da potrebujemo več nadzora finančnih trgov, več je treba narediti glede bonitetnih agencij in treba je urediti te stvari, ki jih dobro poznamo v Evropskem parlamentu. Nismo proti ideji konkurenčnosti, najti moramo ravnotežje in vedno je tako. Mislim, da je zelo pomembno, da to povemo najslabši možen scenarij bi bil, da bi se odločili za protekcionizem in o tem se vsi strinjamo. Vsi vemo, da bi to bila najslabša rešitev in eh, prizadevam si za sodelovanje, da bi se temu izognili. In potem obstaja tudi predloge strani komisije, da bi olajšali naprimer eh, tudi eh, ustanavljanje podjetij. Obstaja naprimer eh, direktiva McCreevy, ki bi omogočila, da so hedge skladi locirani tudi v Evropi. Ta predlog komisije je bil, da bi prvič uredili stvari, da bi prvič nadzorovali hedge sklade. Prvič v Evropi. In to je nekaj, kar je zahteval Evropski parlament. To je nekaj, kar ni bilo zahtevano samo na evropski, temveč celo na globalni ravni, tudi v okviru G20 in tako dalje. Tudi na drugi strani Atlantika skušajo to storiti. To je potrebno. Finančne dejavnosti, finančni proizvodi, to je potrebno urejati. Načelno se vsi strinjamo, ampak obstajajo pridržki, ki jih imamo lahko glede tega. Dve tveganji obstajata. Prvo je, da bodo skladi potem končali v uh, davčnih oazah in se potem prodajali v Evropski uniji. Drugi komentar, ki bi ga ponudila in to ni bilo v našem predlogu. Tako bi se lahko končalo. Mi bi torej radi, da bi skladi bili bolje nadzorovani morale bi obstajati zahteve po transparentnosti in preglednosti in mene ne bo več. Ampak Evropski parlament si bo še naprej prizadeval za to. Če imamo na razpolago sredstva in če imamo sklade, ki delujejo samo v Evropi, je to vse lepo in prav, vendar pa kakšne so pravzaprav razmere? Največji del hedge skladov ni v Evropi, tudi ne v Združenem kraljestvu, temveč prej v davčnih oazah. Kaj lahko storimo tukaj, v Evropi? Zato, da bi vzpostavili nadzor. Odgovor gospe Freiberga. Obstajajo določene količine kapitala v Evropi in govorimo o velikih količinah denarja objekti se nahajajo v zelo znanih območjih, območjih, ki jih vsi poznamo in ne moremo biti zgled za uh, druge dele sveta in ne moremo tudi spodbujati držav, ki so odgovorne za to, da bi sodelovali pri takšnih ureditvah. Treba je spremeniti uh, sistem, kako delujejo mednarodne finance in zato potrebujemo sodelovanje. Tu ne govorim samo o glavnih uh, financah in o pokojninskih skladih, ampak moramo omogočiti, da bo javnost pridobila zaupanje v finančne sisteme in v kapital. To moramo zagotoviti. Če nam to ne bo uspelo, se bomo znašli v veliko slabši situaciji. Za gospodarstvo je pomembno, da ljudem daj zaupanje. O enem pojmu danes še nismo spregovorili, in sicer o brezposelnosti. 10 odstotkov v poprečju v Evropski uniji, v nekaterih državah, kot naprimer v Latviji, pa smo že pri 20 odstotkih brezposelnih. In uh, ta situacija bi lahko še eskalirala. Evropske institucije, predvsem komisija, mora ukrepati. Ona, ona. Da, to je tisto, kar poskušamo. Podali smo pobudo s češkim predsedstvom, da bi organizirali vrh za zaposlovanje.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 niso želeli večjega vrha. Pokazali so s prstom na Bruselj in so dejali, kaj pa bo Bruselj počel na tem vrhu. In ko smo potem na vrhu dejali, spoštovani predsedniki in predsednice vlad in držav, imajmo takšen vrh za, poslo za poslovanje, pa so si dejali, da imajo preveč opravkov. Imamo še dve minuti, da zaključimo. Želela bi še enkrat vprašati celoten krok udeležencev. Čez nekaj ur bomo imeli izide volitev. Česa se najbolj bojite, gospa Freiberga? Zdi se mi, da napovedi, ki so govorile o skrajnih strankah, da bodo te dobile precejšen delež glasov, to me skrbi. In upam, da bomo to omejili, da bodo ljudje ohranili svojo zdravo pamet in neko ravnotežje in da ne bo prišlo do skrajnih strank, da ne bi te pridobile preveč. Nikol Fonten, sama si želim, da bi se Evropski parlament odprl uh, svetu, da bi skupaj reševali krizo, ampak to se ne sme zgoditi na račun tretjih držav. Še veliko dela nas čaka, uh, imamo uh, veliko programov in državam lahko pomagamo, da razvijajo svoje gospodarstvo. Veliko stvari je treba narediti in solidarnost je pomembna. Upam torej, da bo Evropski parlament, ki ga bomo danes izvolili, parlament, ki bo se soočil z izzivi Evrope okoljskimi, socialnimi in drugimi in da bo parlament sposoben evropskim državljanom vsak dan, vsak teden povedati, o čem razpravljajo, česa si želijo za državljane. To je torej konec prve razprave v okviru volilnega večera. Volilni večer se bo nadaljeval in če naprej se lahko vključuje naš parlament. Hvala lepa Evropskom parlamentu za organizacijo te okrogle mize. Hvala lepa. Nasvidenje.